oblikujemo našo politiko, ki je usmerjena v prihodnost. Še enkrat hvala za vsa vprašanja in prispevke. Hvala gospodu ministru. Dobili smo šest odgovorov in jutri ob 12. bo sledilo glasovanje. In Sedaj prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. E, tudi pogled na uro kaže, da je sedaj čas za to. punto del orden del día es el Consejo, es las declaraciones del Consejo y de la Comisión en cuanto a la cuarta conferencia. En sicer, izjava sveta in komisije e, o četrti konferenciji Združenih narodov o najmanj razvitih državah. Čas nas že nekoliko prehiteva in zato vas vse prosim, eh, da ste čim krajši v svojih prispevkih, tudi svet in komisijo prosim, eh, da sta čim krajša v svojih izjavah, zato da lahko točno eh, sledimo dnevnemu redu. Sedaj dajem besedo gospodu Nemetu v imenu sveta. Prosim, gospod Nemet, imate. Spoštovane poslanke in poslanice, Evropska unija se zelo zauzema za cilje četrte konference o najmanj razvitih eh, državah, ki bo potekala v Istanbulu 9. do 13. maja 2011. In verjame, da ko, ta konferenca daje veliko priložnost za okrepitev podpore najmanj razvitim državam. Svet je pred eh, kratkim sprejel sklepe, ki jih lahko uporabimo kot smernice pri pripravljalnem procesu za evropske pogajalce pri pripravi konference. Med Pri naših prizadevanjih za doseganje milenijskih eh, ciljev je podpora najmanj razvitim državam velika prioriteta. Eh, uh, Zaradi tega je treba upoštevati vse, ki predstavljajo najšipkejši segment v mednarodni skupnosti in za katere je značilna občutljivost za zunanje ekonomske šoke, naravne in eh, industrijske nesreče in eh, nalezljive bolezni. Možno podpiramo eh, izid te konference, ki bi lahko prinesel dodano vrednost k potrebam in reševanju potreb najmanj razvitih držav. Nekaj bi se morali naučiti iz bruselskega programa aktivnosti iz leta 2001 in postaviti konkretne cilje za najmanj razvite države. Dolgo trajno prizadevanje za partnerstvo s temi državami mora vključevati tudi ustrezne ukrepe za prilagajanje v hitro spremenjajočem se svetu. Še posebej Evropska unija meni, da bi morali biti rezultati Istanbulske konference dosegane treh ciljev in sicer eh, boriti se proti občutljivosti in krhkosti teh eh, držav, spostaviti ustrezno okolje za trajnostni razvoj teh držav in spodbujati vključitveno in trajno ekonomsko rast teh držav. Ti cilji bodo vodili Evropsko unijo v njenih razpravah, v pripravljalnem procesu in med samo konferenco. Evropska unija je vedno spodbujala prizadevanje mednarodne skupnosti za podporo najmanj razvitih držav in je tudi največja donatorka. Prizadeva si za pomoč pri razvoju, partnerji pa morajo izpolnjevati svoje obveznosti, kar zadeva dostop do trga, pravila o poreklo in zmanjšanje dolga, dali tudi veliko pomoči v okviru uradne razvojne pomoči in podpirala razvojne politike. Nekatere od teh držav so dosegle dobro ekonomsko rast in razvoj, še vedno pa ugotavljamo, da je celotni napredek neuravnotežen. In eh, veliko je treba storiti predvsem v eh, podsaharski Afriki in eh, v državah po konfliktih in v zelo občutljivem položaju. V ta namen je Evropska unija ponovno povdarila svoje prizadevanje za to, da se zavežemo za povečanje pomoči od 0,15 na 0,20 odstotkov brutonacionalnega proizvoda. Te države morajo izvajati razvoj na osnovi popolne participacije in prevzemanja odgovornosti za razvoj Evropske unije, tudi poudarja medsebojno odvisnost v tem celotnem procesu, pri čem je treba upoštevati dobro upravljanje demokracije, človekove pravice in enakost med spoloma. Ugotavljamo tudi, gospod in gospodje, da imajo vse, drža vse države odgovornost, da pomagajo najrevnejšim državam, da se izkopljajo iz revščine in da dosežejo cilje, razvojne cilje tisočletja. Pri tem je treba povezati kakovost in koherentnost eh, politik, razvojnih politik eh, partnerskih eh, držav. Prav tako pa preveriti učinkovitost mehanizmov pomoči Evropska unija je večkrat že pozvala tudi druge donatorke, da se zavežejo za to vrstno pomoč. Poleg tega bi morali vse države dati svoj prispevek za podporo najmanj razvitim državam. Hvala, gospod minister. Sedaj dajem besedo komisiji. Eh, gospa Nikolaj nas je upozorila na rumeno karto. mislim, da rumene karte tu ni mogoče uporabiti za to, da bi pozvali svet ali komisijo. E, seveda pa je treba predsedujočega upozoriti na bodoče razprave. Sedaj pa gospod Fila v imenu komisije. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod in gospodje, komisija je seveda zavezana uspeho četrte konference Združenih narodov o najmanj razvitih državah v Istanbulu, kar pomeni ustvarjanje novega političnega ritma za vključitveno rast, trajnostni razvoj in zmanjšanje revščine v najmanj razvitih državah. Ta zaveza in to prepričanje je izraženo v sklepi sveta, ki so bili sprejeti 31. marca prejšnji teden, torej in eh, pomenijo smernice za udeležbo Evropske unije na konferenci v Istanbulu. Tudi Evropski parlament eh, bo zelo močno zastopan z delegacijami, ki se bodo ležile konference. Mnoge od teh eh, najrazvitih držav so napredovali v, so, napredovali v svojem razvoju, vendar pa je ta razvoj neuravnotežen in veliko je še treba storiti Veliko teh eh, držav se omika iz te kategorije in vse si prizadevajo za doseganje razvojnih ciljev tisočletja. Mi, ki smo največji donatori za najbolj in moramo skupaj z najmanj razvitimi državami sprijeti lekcije, ki smo se jih eh, naučili iz eh, uporabe bruselskega programa aktivnosti. Globalno partnerstvo in vzajemna odgovornost sta ključnega pomena za uspeh konference. Razvoj je skupen izziv. Države v razvoju imajo osnovno odgovornost za lastni razvoj z vzpostavljanjem in izvajanjem politik in doseganjem dobrega upravljanja. Evropska unija je najpomembnejši partner za te države in izpolnjuje svoje zaveze v obliki dostopa do trga, pravil glede porekla in zmanjšanja dol, dolga. Evropska unija je največja donatorka in je prispela z uradno razvojno pomočjo veliko se je potrojila pomoč eh, tem državam v zadnjih desetletjih. V Istanbulu bo Evropska unija poslala tudi druge donatorke in eh, države v razvoju, da izpolnijo svoje obveze in ambicije. Države v razvoju, eh, razvite države imajo odgovornost, da pomagajo manj razviti, da se izkopljajo iz revščine tudi razloča, hitro razloča gospodarstva, bi morala prispevati svoj delež. Dolgoročna vključitvena rast je nujno potrebna za razvoj teh držav. Pričem je mora Evropska unija odigrati veliko vlogo. Vse to lahko vpliva na ljudi in omogoči hitrejši razvoj zagotoviti je treba tudi zaposlovanje in hitrejši gospodarski razvoj Evropske unije, pa povdarja tudi vzajemodvisnost med eh, razvojem in eh, človekovimi pravicami, enakosti med spoloma, dobrim upravljanjem in človekovimi pravicami. Napredek v eh, teh državah je povezan z kakovost in koherentnostjo politik strenuous efforts should be directed towards Zato bi morali biti politike usmerjene v izboljšanje učinkovitosti instrumentov in mehanizmov pomoči kot koherence politik. Gospod predsedujoči, poslanke in poslanci, imamo predsedstvo že omenilo tri prioritete. Evropska unija bo pozvala za gradovalni razvoj ena bo pozivala k ustrezni pomoči za eh, države, ki počasi napredujejo, kar bo pomenilo bistveno povečanje števila držav, ki se bodo iz te kategorije premaknile v bolj razvite države. Hvala lepa gospod komisar, v imenu politične skupine Evropska ljudska stranka, gospod Diharus. Gospe in gospodje, seveda je to zelo jasno, vendar je treba sprejeti tudi ustrezne konkretne ukrepe, ki bodo podprijeli te politike. Evropski parlament eh, bo z, opremljen zelo močno resolucijo v konferen na konferenci v Istanbulu. Vendar pa imamo tukaj problem z statusom naše delegacije, kajti kot opazovalci in delegati iz Evropskega parlamenta ne bodo imeli možnosti neposredno posegati eh, v razpravo. Predsednik Barozo bi lahko posredoval pri reševanju, rešitvi te situacije, da bi lahko nadzirali migracijske tokove. Ne bo dovolj, če dopuščamo eh, toliko ljudem, da živijo v revščini. Zato je treba cilje pomoči najmanj razvitim državam spremeniti in prilagoditi, kaj ti mehanizmi, ki se uporabljajo, ne zadoščajo za to, da bi prekinili začarani krok, tudi izkoriščanje naravnih bogatstv teh držav prihaja od drugot. Pomanjkanje demokracije opažamo in to je značilno za vse države. Velik Večina jih nima ustrezne infrastrukture pri izobraževanju, kmetijstvu, industriji in tako naprej. In tudi nimajo ustreznih pravosodnih sistemov. Upamo, da bomo v Istanbulu dosegli mehanizme, ki nam bodo omogočili boljše reševanje eh, problemov revščine. Za SND gospod Berman, minuto in pol. Een economische groei van 7%. Hvala, gospod predsedojoči. Gospodarska rast eh, sedmih odstotkov in eh, več otrok, ki gre v više šole in demokratične zahteve. Eh, to je v najmanj razvitih državah dejansko težava. Eh, delali so na področju uprave, razvila so se osrednja sredstva, bogate države eh, so nudile pomoč, naprimer tudi cepiva, vendar pa še zdaleč nismo pri koncu. Rast tu ni prispevala k zmanjšanju revščine in v preteklih desetih letih se revščina pravzaprav sploh ni spremenila. Eh, število ljudi, ki živijo z enim dolarjem na dan, se je znižalo, ampak eh, število tistih, ki imajo dva dolarja na dan, pa ostaje enako. Prisotna je korupcija in o tem ne razmišljajo pošteno. Absurdno je govoriti o tem, eh, da razvojna politika ne deluje. Kratko malo smo dali nezadostne možnosti. Konferenca v Istanbulu eh, bo sprejela ustrezne zaključke in prav tako pa bo šlo za boljše razporejanje dobrin. Gre za pravo razporejanje in eh, mislim, eh, da moramo eh, poskrbeti za socialno enakost, kajti to prispeva k večjemu miru kot pa diktature, kjer bogati samo eh, višji sloj. Eh, gre dejansko za dobro upravljanje, za to, da bomo lahko dosegli cilje tisočletja. Tudi za javno zdravstvo potrebujemo več. Eh, za eh, družino v revni državi je bolezen velika katastrofa. Bolezen je dejansko katastrofa, ki se je nihče ne smije dovoliti. Javno zdravstvo je potrebno financirati, ne gre pa samo eh, za sredstva, ampak tudi za ustrezne bolnišnice. Hvala. Hvala lepa, gospod Grnzald. Hvala, gospod predsedujoči. Od leta 90 do leta 2011 se je BNP poračal, povečal za 18 milijard evrov. Mislim, da bi morali s tem dobiti dovolj sredstva za to, da se izkorenini izjemna revščina. Tako kaže matematični zračun. Kar zadeva politiko, pa naj povem, da rezultati niso najbolj očitni. Zato bo treba izbrati med naslednjim ali bomo ustrezno obravnavali vse države, ali bomo svojo politiko ustrezno prilagodili tem državam. Kaj se dogaja s Kitajsko? Kitajska je država, kateri so ZDA največ dolžne in verjetno ima Kitajska dovolj sredstev za to, da razreši situacijo na nacionalni ravni. Države v razvoju so tiste, ki bi morale storiti veliko več. Mi jih lahko samo podpiramo s tem, da jim nudimo strokovno pomoč, izkušnje in tako naprej. Ker smo prvi svetovni donator, smo, mislim, da poklicani tudi k temu, da odigramo vodilno ulogo na tej konferenci. Hvala. Hvala lepa, gospod Dzeva, za ECR. Uh, gospod predsedujoči, zahvaljujem se gospodinu Teokaru za Eh, to, kar je povedalo mednarodni konferenci, smo institucija Evropske unije in pogledati se moramo eh, zadeve zelo na hitro, eh, drugače bomo v težava. Smo največja donatorka za najmanj razvite države v svetu. Eh, Sveda smo povečali tudi pomoč, vendar se revščina povečala, ne pa zmanjšala. Pred eh, približno desetimi leti je Pascal Lani v eh, odboru za razvoj govoril vsem parlament, je začel z kmetijstvom. Večina teh držav nima industrijskih kapacitet, imajo pa kmetijske kapacitete. To se pravi, da če želimo zmanjšati revščino in pomagati tem državam, moramo povečati njihovo zmogljivost za trgovanje. Ne gre za pomoč, ampak za trgovino, ki bo zmanjšala revščino. Zato pa, da bi zmanjšali revščino in povečali trgovino, moramo povečati njihovo zmogljivost za izvažanje tega, kaj lahko izvažajo te države. To pa so kmetijski proizvodi, ribiški proizvodi in, in podobno. Tega pa nismo naredili, tega nismo naredili, ampak smo ukrepili eh, standarde za eh, varstvo potrošnikov v Evropi, vendar nismo pomagali tem najmanj razvitim državam. Od 52 eh, so se samo tri predstavile iz kategorije najmanj razvitih v naslednjo kategorijo to moramo eh, spoznati, ker drugače se bomo samo slepili in te države. Hvala lepa, gospa Cimer, za eno minuto. Eh, predstavnika sveta in komisije želim vprašati, zakaj uh, eh, meni ta uh, to, o čemer sta govorila. Uh, kar zadeva priprave na istambulsko konferenco uh, države. Eh, članice morajo popolnoma upoštevati svoje zaveze in nekakor ni mogoče tolerirati tega, da se države eh, temu vedno bolj izmikajo. Ena milijarda ljudi dnevno še trpi za lakoto, tega ni mogoče sprejeti. In prav tako ni spremljivo, da velik del naše razvojne pomoči ne gre v vzpostavitev kmetijskih struktur. Ta delež se je v zadnjih letih precej zmanjšal in to pri eni milijardi eh, ljudi, ki trpijo za lakoto. In potem eh, govoriti o tem, da je potrebno razviti rezistenco na šoke, to se mi zdi neverjetno. Treba je se jasno dotakniti problemov, prevzeti konkretne eh, zaveze, da pomagamo najmanj razvitim državam. Hvala lepa, gospod eh, Kles, eh, za eno minuto. Da... Eh, hvala, gospod predsedojoči. Gre za najmanj razvite države in to je prav gotovo dobra prilika, da govorimo o smislu in nesmislu razvojne pomoči. Eh, argument, eh, ki ga slišimo več razvojne pomoči, ko bo večji bo razvoj. To kratko malo ne drži. To želim še enkrat pojasniti eh, v povezavi za tem, kar je bilo zapisano v špeglu eh, online. Z razvojno pomočjo vzdržujemo samo veliko birokracijo, eh, korupcijo in samo všečnost. Afričanom se kaže, da so tu kratko malo odvisni eh, v primerjavi z neodvisnimi. Razvojna pomoč v principu ne prinaša nič, če tudi to zveni absurdno. Razvojna pomoč je en izmed vzrokov za probleme v Afriki. E, tu gre za to, e, da dejansko e, obrnemo smer. In če razvojna pomoč ne bo več pretekala, potem bo to opazila samo administracija, običajni ljudje pa ne in manj bo korupcija. Imam modro kartico, sprejmite vprašanje, gospod Klejs. Gospod Berman, 30 sekund imate. Ja, dobro, potem bom to povedal v nizozemščini, eh, gospod Klejs. Eh, In sicer gre za tuje interese v Evropi in v Združenih državah Amerike, da so leti poskrbeli za to, da diktature obstajajo, da stvari danes ne delujejo in da se ni nič ukrenilo v zvezi s stabilnostjo, eh, tako kot je to v Afriki in na Bližnjem vzhodu. Skratka, demokracija in demokratična gibanja. Eh, to tudi dejansko pomeni demokracijo in zato je pomembno, da eh, izvajamo razvojno pomoč. Eh, ehm, no, to, kar je rekel kolega Berman, v to dejansko nekoliko dvomim. Ali smo res krivi za to, da se diktature ohranjajo na oblasti zlasti? V povezavi s Kubo smo videli, da so na Kastra gledali kot na partnerja, s katerim se je govorilo. Eh, in to eh, bi moralo biti stvar preteklosti in dejansko bi morali govoriti za ljudmi, ki so demokratično izvoljeni, ki imajo ustrezno moč, oblast, pa tudi ugled v lastni državi. Gospod eh, Kacmarek ima besedo za minuto in pol. Gospod in gospodje, Pred 40 leti smo vzpostavili ta program za namen razvite države. Razvite države naj bi opredelile tiste države po svetu, ki najbolj potrebuje pomoč. Definicija Združenih narodov ne temeli samo na prihodku eh, poglavja, ampak tudi druge stvari, humani kapital, gospodarski razvoj in tako naprej. Ugotavljamo, da večina eh, najmanj razvitih držav je v Afriki. Zato bi morala Evropska unija posvetiti posebno pozornost temu kontinentu. Eh, problem je, da število teh eh, držav raste in da samo tri države, eh, da so te dosegle takšen razvoj, da so se izkopali iz te kategorije. Zato bo potrebno definirati strategijo za države, ki iz, prihajajo izven te kategorije potrebujemo ukrepe, ki jih bo lahko meriti in tudi ustrezno izvajati ter nadzirati. Eno je promocija tako imenovane ključujoče rasti. Nekateri poslanci imajo težave z samo definicijo, kako lahko rast vključujoča. Po drugi strani pa je rast e, ključni faktor za vzpostavljanje gospodarske rasti v teh državah. Hvala lepa. Gospod Arzenis za minuto in 30. Hvala lepa. Gospod komisar, kolegice in kolegi, mislim, da potrebujemo jasne cilje za odločitve, ki bodo sprijete v Istanbulu. Cilj pa mora biti zmanjšati število najmanj razvitih držav na polovico. Že 30 let v 30 letih je, je samo trem državam iz te kategorije uspelo priti iz te kategorije. Spoštovati moramo naše zaveze in obveznosti, ki smo jih eh, prevzeli, tako da damo nicela dva odstotka našega BDP-ja za podporo tem državam. Poleg tega moramo zagotoviti, da bodo naše razvojne politike koherentne, povezane ne moremo tem državam dajati denar, po drugi strani pa eh, krasti od njih na osnovi naše trgovinske politike. Investirati moramo v te države. Tako v smislu varovanja okolja in podnebja in borbe proti tem spremembam. Moramo tudi uporabiti ustrezne socialne politike. potrebujemo tudi eh, podpiranje ustreznega lokalnega investiranja in zelo tudi problemov, ki jih imajo te države. To je izziv za vse nas, eh, še posebej pa za te najrevnejše države. Hvala lepa, gospod Arzenis. Gospod Deve ima vprašanje za vas. I wonder whether my, the honourable gentleman will agree with. Sprašujem se, ali boste se z mano strinjali, uporabili ste močno besedo kraja, da krademo od teh držav. Primer za to bi bil, da dajemo 2 milijona evrov malemo otoko za ribištvo, za na tisoče ton tune. Zato pa bo potem prodajamo to tunino po 235 milijonov v Evropi, 2 milijona pa damo tej državi. In to počnemo za našo ribiško politiko. Gospod Arsenis, lahko odgovorite. Gospod Deva, prav imate v veliki meri. Ribiški sporozumi med Evropsko unijo in tretjimi državami predstavljajo nekaj, kar bo treba eh, podrobno pregledati. Dogovori s temi državami in dostop eh, do teh držav je treba spremeniti. Pogledati si bo treba, kako bo denar, ki ga dajamo v zameno za te rive, ustrezno investirali in kako bomo tem državam pomagali, da se izkopljajo iz kategorije najbolj revnih držav. Hvala lepa, gospod Migalski. No Najlepša hvala, gospe in gospodje minister Nemet po mojem mnenju nima prav. Mislim, da so razmere veliko bolj optimistične. Strinjam se z gospodom Adevo in Kačmarekom, pa tudi z gospodom Arsenisom. V zadnjih desetih letih so samo tri države - Botswana, Zelenortski otoki in Maldivi uspeli zapustiti skupino najmanj razvitih držav. Zato je verjetno moč iskati razloge tudi v naši politiki. Nekatere države, kot so Švica in Japonska, nima kakšnih posebnih lastnih virov. Druge države pa so bogate z naravnimi viri, pa so vseeno revne v primerjavi s Švico in Japonsko. Tako da je revščina tista, ki še spodbuja revščino, ne ravno obratno. Pomoč, ki jo nudimo najmanj razvitim državam, je namenjena predvsem temu, da se odprajo tudi trgovinske poti. Predvsem pa bi kot Evropska unija morala podpirati stabilne demokratične vlade v tej državi. Hvala. Hvala lepa. Deset se vas je prijavilo k postopku Catch the Eye. Nažalost, nas čas močno priganja, predvsej zamujamo, kar pomeni, da vas bo šest dobilo besedo, ostalim štirim se opravičujem. Tu, mislim, da je včeraj, mislim, da je kortez lastra, mislim, da je. Vi dobite besedo, ostalim pa se opravičujem, kot sem povedal, drugače ne gre. Gospa Basescu, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Četrta konferenca Združenih narodov o najmanj razvitih državah je po mojem izvrstna priložnost za to, da pregledamo mednarodno politiko v zvezi s trgovinsko pomočjo. Te države se soočajo s težavami, ki so jih prinesle globalne gospodarske spremembe, ki so nastale zaradi finančne krize. Stalno odvigovanje cen živil je resen problem, ki ga ne moremo zanemariti. Glavni namen trgovinske pomoči pa je, da se okrepi notranja in mednarodna konkurenčnost teh 48 držav. Zato bi rada podarila pomen odprave revščine in pomen učinkovite uporabe finančne pomoči. Samo tako bomo izpolnili milenijske razvojne cilje. Pomembno je, da sodelujemo z državami v razvoju v tem procesu, kajti te države so tiste, ki imajo ogromno izkušen tudi, ko gre za izvajanje reform na področju trgovine. To. Hvala lepa, gospa Nedelčeva, za eno minuto. Gospod predsedujoči, napredek najmanj razvitih držav odraža pravzaprav uspešnost politike, ki jo vodimo na mednarodni ravni. Število držav, ki nosijo oznako najmanj razvita država, jasno kaže na to, da moramo spremeniti politiko, ki jo vodimo. Te države so ponavadi najbolj pogosto prizadete zaradi vojne, zaradi nemira. Zato bi morali v teh državah poskrbeti za stabilnost, mir, demokracijo in človekove pravice. Najprej bi morali obravnavati notranje dejavnike kot so korupcija, pomankljiva zakonodaja na področju pravico intelektualne lastnine, neustrezno pravosodje in tako naprej. Na gospodarskem področju bi morali še naprej podpirati kmete, male in srednje velika podjetja, predvsem pa bi morali bolje uporabljati državne vire, tudi s pomočjo novih instrumentov. Predvsem pa bi morali naši instrumenti za pomoč biti bolj skladni s cili, ki jim sledijo. Tu je edino smiselno pri politiki, ki jo vodimo. Krepiti je treba tudi vlogo civilne družbe, predvsem v naslednjem desetletju. Hvala. Hvala lepa, gospod Korte, za eno minuto. Mikro. Hvala lepa. Pred nekaj leti so v Bruslju države donatorke sprejele akcijski načrt za najmanj razvite države. Ta načrt naj bi tem državam pomagal iz te hude revščine. Uh, Najmanj razvite države so tiste, ki jih ponavadi najbolj prizadane gospodarska mednarodna kriza, ki jih najbolj prizadane njo tudi vse više cene živel. Vendar v zadnjih letih nismo dosegli svojih ciljev. Samo dve od 48 držav sta pravzaprav našli pot iz te skupine najmanj razvitih držav. Na tej četrti konferenci Združenih narodov, ki bo potekala v Istanbulu, pa bomo morali delati na novem akcijskem načrtu. Še enkrat bomo morali pokazati, da smo pripravljeni storiti več in da smo se tudi nekaj naučili v teh zadnjih desetih letih. Potrebujemo učinkovito, kakovostno politiko nudenja pomoči, ki nam bo pomagala, da dosežemo cilje leta 2015 in leta 2021. Hvala lepa, gospa Stiller, eno minuto. Eh, hvala, gospod predsedujoči, hvala lepa svetu komisiji in vsem tistim, ki so prispevali k tej razpravi. Tri pomembna področja bi rada izpostavila. Spodbujanje gospodarske rasti, demokracije, stabilnosti. Ali bo varna hrana bila tudi del te razprave? Omenili ste podsaharsko Afriko. 80 odstotkov kmetov so ženske. Če bi prispevali k boljšemu razvoju kmetijskih metod, če bi vlagali v najbolj ranljive na našem svetu, če bi njim pomagali, da sami sebe obranijo, bi znatno prispevali k zdravju in k dobrobiti vsem na svetu. Upam, da bo delegacija parlamenta na tej konferenci uspešno zastopala naše vrednote in veselim se že poročila vseh tistih, ki se bodo udeležili konference. Hvala lepa, gospa Nikolaj. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Prepričana sem, da je Evropski parlament odgovoren za rezultate, ki jih je Evropska skupnost dosegla na, boj, na področju boja proti revščini. Pripričana sem, da bomo odgovorni za prihodne rezultate, da smo odgovorni tudi za porabo davkoplačevalskega denarja. Sama se bom zauzemala za to, da bi na tej konferenci morali oceniti tudi naš model solidarnosti. Če si pogledamo, kaj pravzaprav označujemo z oznako najmanj razvita država, bomo gotovili, da bodo te države še vedno stale revne, da bodo bogate države še vedno imele omogočen visok življenski standard. Zato bi morali še enkrat razmisliti o svojem modelu donacij, o tem, kakšno podporo nudimo tem državam. Obstaja tveganje, da bo pravzaprav ta pomoč zadala smrtno kazen tem državam, ne pa da jim bo pomagala. Hvala. Gospod Ferreira. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V tej razpravi se pravzaprav pogovarjamo o najrevnejših, o najbolj šibkih državah, katerih prebivalci vedno znova trpijo zaradi neuspešnosti naše politike in zaradi tega, ker ne izvajamo na ustrezen način priporočil Združenih narodov. Naravne katastrofe, finančna in gospodarska kriza, so razlogi, zakaj so te države še dodatno ogrožene. Te države so bogate z naravnimi viri, zato bi morali predvsem poskrbeti za boljšo organizacijo družbe, za boljšo organizacijo gospodarskega modela. Odpraviti je treba asimetričnost, ki trenutno vlada. Dovolili smo, da so po svetu zrasla davčna pribežališča, zato ne bi smeli dopustiti, da nekatere države izkoriščajo bogate vire nerazvitih držav. Mislim, da bi morali biti bolj uspešni. Hvala lepa. Torej, Hvala lepa. Komisar Füle, pet minut imate, da odgovorite v imenu komisije. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane članice in člani parlamenta. Ta zanimiva razprava je po mojem pokazala, da pravzaprav vsi sledimo istim ciljem. To se odraža tudi v skupnem predlogu resolucije, ki so, vložili, ki so ga vložile politične skupine. Naj spostavim ključne cilje, glede katerih se vsi strinjamo. Najprej, ta konferenca bi morala biti usmerjena na rezultate. Evropska unija bi morala tudi spolniti svoje zaveze cilj je, da nudimo podporo državam, tako da bodo te države lahko odpravile svojo oznako najmanj razvitih držav. Omogočiti jim je treba dostop do trga, poenostaviti davčne sisteme, ponuditi jim je treba uradno razvojno pomoč. Seveda bi morali poskrbeti za politično koherentnost. Ko bomo nudili pomoč najmanj razvitim državam, se bomo morali istočasno boriti tudi proti revščini. Prednost bi morali dati, kot ste povedali, gospa Štelar, varni hrani, kmetijstvu in infrastrukturi. Kot je rekel gospod Deva, trgovina je tista, ki igra zelo pomembno vlogo. Vsi priznavamo, da so najmanj razvite države v prvi vrsti odgovorne za svoj razvoj. Bolj učinkovit davčni sistem, boljše upravljanje na davčnem področju sta tisto, kar bo pomagalo tem državam pri upravljanju s svojimi naravnimi viri. Najmanj razvite države res nimajo velike odgovornosti za nastanek podnebnih sprememb, bodo pa zaradi podnebnih sprememb najbolj prizadete in na to se bodo morali prilagoditi. V parlamentu ste vedno odločno podpirali cilju, ki ga sledimo in podpirali ste tudi predlog, da podpremo te države. S tem bomo tudi nadaljevali. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa v imenu sveta gospod Nemec za pet minut. Thank you very much the floor. Uh, <clears throat> Hvala lepa za besedo. Gospe in gospodje. kar zadeva uradno razvojno pomoč. Od konference v Montereju je svet vedno znova povdarjal, da bi morali mobilizirati vsa sredstva, ki jih imamo na voljo, zato da bi financirali razvoj, predvsem domače vire, te pa bi morali dopolniti z inovativnimi finančnimi mehanizmi. V zasebni sektor bi morali več vlagati kajti ta bi lahko pomagal pri razvoju. Aprila letos je svet v svojih sklepih tudi zapisal, da Evropska unija resno razmišlja o tem, da bi vzpostavila inovativen mehanizem za financiranje to vrstne uradne razvojne pomoči. Želimo si zagotoviti bolj predvidljiva sredstva za financiranje pomoči zlasti v najbolj ranljivih in najrevnejših državah. Tudi sam bi se rad pridružil mnenju kolega Füleja, ki pravi, da bi se morali držati svojih obljub in jih izpolniti. Strinjam se s tem, kar je rekel glede tega, da je pomembno, da se poveča trgovina med temi državami in Evropsko unijo. Hvala za vašo pozornost. Much, Hvala lepa, gospod minister. Več resolucij je bilo predloženih v zvezi s to tematiko, razprava je zaključena, glasovali pa bomo jutri ob 12.